stali vodo na mlin političnim elitam v državi, nedemokratičnim silam. E, Zaenkrat pa na srečo še ni pravih razlogov za zaskrbljenost. Najlepša hvala, kolega Belder. V imenu neodvisnih poslancev je naslednji kolega Mölcer. Gospod predsedujoči, vsi vemo, da Ukrajina sodi med največje sosede Evropske unije.